20. Nadaljevanje sedanja jutri, 4. Eh, februarja v torek, ehm, po dnevnem redu, ki je bil objavljen ter je na voljo na spletnih straneh Evropskega parlamenta.